ne nasprotuje oziroma ne bo vložil kakšnega, kakšnega komentarja do sprete zapisnika, bomo to sprejeli. Uh, potem podpis običajnega zakonodajnega postopka. Rad bi vas obvestil, da smo skladno s predsednikom parlamenta v sredo podpisali štiri takšne zakonodajne akte. Skladno z uh, pravilom številka 74 in tudi to bomo objavili v zapisniku. In sedaj še res čisto zadnja stvar, pravilo 216 iz poslovnika, gre za to, da so pristojni odbori posredovali več informacij,